nekaj letih. Želim si bolj proaktivnega in kooperativnega delovanja med vsemi političnimi skupinami v parlamentu in tudi med parlamentom in državami članicami. Gospa Mogherini, Hvalili ste Evropsko globalno strategijo, zato mi je oprostite, če bom podal neke kritike. Evropska globalna strategija, kot beremo na strani AS, je kompas za naše delovanje v težkih časih. Tako piše. Tukaj imam nekaj vprašanj. Gre za globalno strategijo brez um, geografije. Kako lahko imate globalno strategijo brez geografije? ne odgovarjam v resnici na vprašanje, katere politike so bolj obetavne kot eh, druge in naj bi jih izbrali. V tem smislu strategija ni strateška. Prav tako povdarja potrebo po preprečevanju, reševanju in stabilizaciji, ampak če si pogledamo večletni finančni okvir, je tam ravno nasprotno. Eh, tam je črtan večino sredstev, ki smo jih namenjali v te namene v zadnjem času in eh, znaša samo 30 odstotkov tega, kar smo imeli na voljo pred eh, leti. Če želimo izvajati globalno strategijo resno, potem bi morali v to vlagati tudi ustrezen denar. Mislim, da bi morali dati večji podarek podnebnim spremembam to področje doslej premalo zastopano. Marsikaj bi lahko torej izboljšali. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, prosim vas, da se držite odrejenega časa. Sedaj pa za skupino identitete eh, in demokracije dobi besedo Thierry Marjani. Prosim, hvala gospod predsedujoči skupina identiteta in demokracija um, si želi Evropo na, na, narodov, um, ki temelji na suverenosti narodov, ki so neodvisni. E, tako kot si je to želel tudi e, general de Gaulle, ampak vidimo Evropo predvsem podrejenosti um, in nemoči, e, predvsem pred uh, islamsko grožnjo. Um, predvsem tudi, da se opiramo samo na ZDA pri vseh pomembnih vprašanjih, eh, kjer nismo pasivni, eh, delujemo proti interesom Evropske unije, kar zadeva jedrsko vprašanje eh, v, v zvezi z Iranom. Nimamo nobene verodostojne politike, ki bi bila v nasprotju ZDA. Kje so um, obljube da bomo imeli alternativno možnost za eh, izvajanje poslov z Iranom. Eh, vsakih šest mesecev se podaljšajo eh, ukrepi proti eh, Rusiji, pri čemer vemo, koliko to stane in na diplomatski ravni ne prinese nič. Potem Sirija. Eh, eh, Al-Kaida in drugi so tam opravili eh, svoje delo in predvsem Evropska unija pri tem eh, ni storila dosti države, kot so Francija, so storile same več. Torej, ne potrebujemo takšnih ambicij za Evropo, eh, kajti v bistvu to, kar pravite, ponavljate že več kot 30 let. Sedaj pa za skupino konzervativcev in reformistov dobi besedo poslanec Weimar za eno minuto. Speaker, Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, spoštovana visoka predstavnica, nič v vašem poročilu ni namenjeno islamizmu in globalnemu preganjanju kristjanov. V Evropi se spodbuja segregacija. Ta strategija bi morala zagotoviti varnost državljanov, vendar pa Evropska unija poglablja partnerstva z državami, ki sprejemajo islamizem in te države, tolerira in celo spodbuje preganjanje kristjanjev. Na bližnjem vzhodu izkoreninjajo kristjane. Ta strategija se ne ukvarja z decimiranje kristjanov in strategijam eh, za to uh, morali bi prekiniti za spodbojanje islamističnih eh, držav, ampak bi morali braniti manjšine, ki nas potrebujejo. Če tega ne bomo storili, mi kdo bo to storil na mesto nas? Hvala lepa. Zdaj pa v imeno GUE NGL, gospod Demirel, za eno minuto izvolite. Gospod Mirel, za eno minuto izvolite. Pa je pa gospod eh, predsednik, gospod in gospodje, to, kar ste predstavili pod motom globalne strategije, ni nič drugega kot ne varen in militaristični seznam želja Francije in podobnih držav. Seveda, mi kot levica zavračamo to politiko. Želite ukrepiti vojaške zmogljivosti Evropske unije in uveljaviti geopolitične cilje, gre tudi za trgovinske poti in za resurse. Kot ste povedali, ste v zadnjih letih naredili marsikaj, EPS-ko, vojaška mobilnost, eh, obramni sklad in tako naprej. To je samo nekaj primerov tega, kar ste naredili. Milijarde ste investirali v obramni in eh, orožarski lobi. 113 eh, milijonov ljudi pa trenutno živi v revščini vi pa 13 milijard eh, porabite za eh, vojaško opremo, za smrtonosno orožje. Prosimo vas, da če želite kaj narediti za ljudi, zgradite socialno infrastrukturo, preprečite možno vojno z Iranom, močneje se zauzemajte za sporazume o razoroževanju, To bi bila prava strategija za državljane Evrope. Hvala. Hvala še enkrat. Prosim, da se držite časa. Eh, nočem biti preveč strok, kajti to mi ni zelo všeč, ampak prosim, da se držite na ta džil za eno minuto. Na vrsti naslednji. Samo z devetimi glasovi večine je danes Evropski parlament izvolil v narekovaji Ursulo von der Leyen kot eh, predsednico komisije Eurofanatičarki, ki je prišla na to pozicijo z dogovori z zaprtimi vrati. Vedno mora biti odgovor več Evrope, ne glede na to, kaj vprašamo. Zauzema se tudi za evropsko vojsko, po drugi strani pa pravi, da smo zavezani NATO kaj zdaj? Ne morete imeti dveh gospodarjev. Združeno kraljestvo se ne sme odpovedati svoje soverenosti, kar vključuje tudi obramne sile. Boris Johnson in Tori, naj vas opozorim, če se boste odpovedali našim vojaškim silam za evropsko vojsko, vas bodo evropski voljivci kaznovali na naslednjih volitvah. Hvala lepa. Zdaj pa ima besedo gospa Šujica za eno minuto. Hvala lepa, gospa Mogherini, veseli me, da imamo danes to razpravo o globalni strategiji. S tem bomo začeli z delom eh, v tem novem Evropskem parlamentom. Svetovni red mora temeljiti na človekovih pravicah eh, in načelih pravne države. Gotavljamo, da vse ni boljše, kot je bilo leta 2016, pa vendar, če bomo izkoristili vse multilateralne platforme, kot je predvideno za sporazumo, sem prepričana, da lahko zagotovimo mir in stabilnost. Izkoristiti moramo globalno strategijo, ki je kompas za zunanje delovanje Evropske unije v svetu. Politična volja je seveda izjemnega pomembna, s tem lahko dosežemo rezultate, potrebujemo več eh, sodelovanja, močnejše partnerstva. Vsi državljani pričakujejo močnejšo Evropo, ne samo državljani Evrope, ampak celoten svet. Pogosto je pod vprašanjem evropski projekt, eh, mi pa si moramo zauzemati za mir, demokracijo in blaginjo, če odgovorim gospodu demokracija se uveljavlja za enim glasom večine. Že to je dovolj. Hvala lepa. Zdaj pa ima besedo. Gospod Santos, za eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tri leta izvajam globalno strategijo. Čestitam gospe Mogherini za izvajanje te globalne strategije. To je izjemna točka, ki je tudi uspešna z obramnim skladom, z peskom, z ukrepljenim sodelovanjem smo dosegli veliko, naprimer mirovni sporazum v Kolumbiji. zunanja in notranja os pri migracijah je prav tako prinesla določene rezultate, še vedno pa je treba marsikaj narediti. Kar zadeva človekove pravice, na tisoče ljudi umira pred našimi mejami, kako lahko potem govorimo o varovanju človekovih pravic, če se dogajajo takšne stvari. Sodelujemo pri tem, da v Libiji na tisoče imigrantov sedi v taboriščih in postaja žrtev napadov. Globalna strategija bo Evropski uniji omogočila uveljaviti še več tega, kar smo dosegli. Gospod Iljan Kjučuk za eno minuto. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica, za stalno prisotnost in aktivno sodelovanje razpravo v tem parlamentu. Globalna strategija je marsikaj prispevala eh, pri zagotavljanju svetovnega eh, reda. Začeli smo strategijo konkretno izvajati sploh na področju obramne in varnostne politiki. Še vedno pa smo, še vedno pa smo priča stanih konfliktov posod po svetu in ukrepi ostajajo neuspešni od Sirije do Libije, od, do Irana in, in do Venezuele. Tukaj bomo morali najti boljše rešitve, pa vendar si ne smemo zatiskati oči in se obračati stran od eh, tistih, ki potrebujejo našo pomoč. Prispanski sporozum je prinesel sodelovanje na področju Balkana, pa vendar bo še treba marsikaj postoriti tudi z spodbujanjem integracijskega procesa. Hvala lepa. Zdaj pa imam besedo gospod Beg za minuto in 30, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, spoštovana Mogherini. Sun Tzu, kitajski filozof, je rekel, da moraš v, pri vojnih načrtih eh, vojne načrte ohraniti v kar največji temi. Um, mislim, da globalna strategija samo deloma izpolnjuje to maksimo. To je dokument, ki je poln ambicioznih ciljev. Mm, pa ob tem pravzaprav sploh ne gre za vsebino, gre za praktično izvajanje. Od uvedbe globalne strategije je svet postal manj pregleden. Ampak sprašujem se, ali nam strategija sploh pomaga reševati nekatere kritične izzive. Zdi se, da smo v konfliktu z ZDA in z Rusijo um, ob evropskih volitvah je postalo jasno, da številne evropejce skrbijo migracije, no, ampak strategija tudi tukaj samo zaustruje probleme. Tako da prosim, omogočimo bolj uh, lažje izvedljivo strategijo, ki bo odgovarjala na pomisleke državljanov. Uh, um, poskrbeti moramo za boljše odnose za partnerje, kot so ZDA in uh, Rusija. Uh, razviti je treba real politiko za 21. stoletje. Hvala, kolega McAllister. Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, spoštovani kolegi, tri leta kasneje je pet prednostnih nalog iz globalne strategije še vedno pomembni, stabilno sosedstvo, integrirani pristop k konfliktom, um, urejeni uh, re, regionalne ureditve in tako naprej. Pozdravljam tudi okrepljeno sodelovanje med državami članicami in pa korake, ki so bili sprejeti zato, da bi povečali našo vojaško neodvisnost. No, ampak še vedno obstaja pri strategiji nekaj mesta za izboljšave. Za bolj koherentno obramno in varnostno politiko mora Evropska unija bolje kombinirati svoje politike, treba uporabiti različne um, inštrumente za to, da prispevamo k razvoju uh, tudi tretjih držav, potrebujemo strezne finančne inštrumente in pa tretjič, potrebujemo glasovanje v kvalificirani večini za nekatera področja skupne varnostne in obramne politike. Vesel sem, da je Ursula von der Leyen zadnjo točko omenila v svojem govoru danes zjutraj in zahvaljujem se Federiki Mogherini za dobro delo, ki ga je upravila v zvezi s to globalno strategijo. Hvala lepa, besedo sedaj dobi kolegica Benifej za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Medtem, ko vi, visoka predstavnica v mednarodnem kontekstu, ki je zelo negotov, izvajate svoje naloge, pa um, se ne ve natančno, kako bodo delovali nekatere osebe, ki so blizu, naprimer. Um, um, italijanskemu podpredsedniku, ko gre za sodelovanje z Moskvo. Um, ta, ta globalna strategija temeli predvsem na odbor, odpornosti, na um, človekovih pravicah, na um, strategiji, ki pa je vključena tudi v NATO. In sedaj, ali bomo nadaljevali s to strategijo, ali pa bomo popustili drugim, drugim silam, eh, ko gre za eh, pojav v, v Italiji, ki smo jih odkrili v Italiji, je treba um, um, ustanoviti tudi preiskovalni odbor glede um, sodelovanja evropskih političnih strank z Moskvo. Ne moremo podceniti to, kar zgleda, da je velika grožnja za naš skupni projekt in tudi za vlogo Evropske unije na mednarodni ravni. In sedaj dobi besedo gospod Gita za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica kljub eh, velikim prizadevanjem, za kar vam gre zahvala in se vam, eh, vam želim čestitati k temu, pa um, evropska strategija ni uspešna in eh, se tudi ne odraža v nacionalnih strategijah in tudi nismo ustrezno uspešni na mednarodni ravni in to je seveda velik problem, kajti um, ko gre za skupno obramno politiko, potrebujemo seveda tudi skupno vizijo naših interesov glede našega mesta v sve, svetu in moramo se zavedati tudi današnjih grožen. Ali mislite, da smo res v tem stanju, torej administracija, ki jo vodite, ali um, je res glavna vloga, da se opredelijo eh, srednje in dolgoročni cilji evropske strategije, potem potrebujemo seveda tudi um, inštrumente za konvergenco. In seveda je treba vprašati tudi, kaj, eh, kakšen proračun bo za to potreben. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Milan Mon za eno minuto. Hvala. Globalna strategija je pokazala pomen Evropske unije, ki je aktivna v zunanji politiki. Izolacija Evropske unije ni opcija. Svet je vse bolj povezan med seboj. Brez skupne strategije smo evropejci nemočni, združeni smo močnejši. Ampak kot ste povedali, skupna zunanja in obramna politika potrebuje tudi dovolj politične volje. Prepričanje, da je bolje delovati skupaj torej. Nažalost pa Evropska unija danes eh, vse bolj doživlja fragmentacijo. Poleg tega pa imamo še oviro potrebe po soglasju. Dobro je, da smo v zadnjih letih napredovali vsaj na področju obramne politike. To že dolgo zahtevamo. Svet je kompleksen, veliko je kriz, napetosti in zato Evropska unija ne more biti zgolj soft power. Um, potrebujemo močne povezave z uh, NATO, poleg tega pa moramo evropejci razvijati tudi lastne obramne kapacitete. Sedaj pa dobi besedo gospo, gospa Kaljuran za eno minuto. Gospa visoka predstavnica, najprej bi se vam želela zahvaliti za vaše pripombe in za vašo zavezanost. Bi pa vas opozorila na eno izmed glavnih področji globalne strategije. Gre za kibernetsko varnost. Kibernetski izzivi so nova realnost. Pomembno je, da se znamo soočiti z kibernetskimi grožnjami, ob tem, ko ohranjamo odprto, svobodno kibernetsko območje. Evropska unija je sprejela kar nekaj korakov na tem področju, kibernetska diplomacija, kibernetske vaje in pa bilateralni dialogi na tem področju, ampak veliko bo treba še storiti. Želela bi podariti tri točke. In sicer, Evropska unija bi morala biti globalno gledano bolj aktivna, postati mora vodilna sila in glas na področju razprav o kibernetski varnosti. Drugič, Evropska unija bi morala biti glasnejša pri kibernetskem prostoru, ki mora temeljiti na pravilih. Mm, predvsem moramo tukaj spoštovati tudi mednarodno zakonodajo. In pa zadnja točka, biti moramo vključujoči, potrebujemo Eh, model številnih deležnikov, torej sodelovati je treba z mm, multiplimi akterji. Hvala lepa. Gospod Pajec, eno minuto. Spoštovana Federica Mogherini, spoštovani kolegi. Evropska unija mora pri marsikaterem izzivu odigrati pomembnejšo vlogo. Reforma ZN, podnebne spremembe, podpora mednarodnemu kazenskemu sodišču, um, sporazumi o odpravi orožja in tako naprej. Veliko pa je izzivov tudi v Evropski uniji. Zato, da bo lahko Evropska unija bolj učinkovita, se moramo z njimi soočiti. Okrepiti je treba skupno obrambno in varnostno politiko. Veliko se je zgodilo, odkar smo to temo prvič omenili v razpravi o globalni strategiji pred nekaj leti. Ampak več je treba narediti. Pesko moramo razširiti, bolje mora delovati, potrebujemo Evropski obrambni sklad in tako naprej to velja tudi za kibernetski prostor in pa za kibernetsko varnost. Podnebne spremembe nažalost vplivajo tudi na regije, ki so dosedaj bile mirne, recimo na Arktiko. Evropska unija bi se morala bolj osredotočiti tudi na področje Arktike. Le Hvala lepa. Zdaj pa besedo predajam gospe Zovko za minuto. Izvolite. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovana visoka predstavnica, pozdravljam poročilo Evropske unije o globalni strategiji. Zelo pomembno je, da imamo verodostojno skupno zonanjo politiko, kar nekaj smo dosegli v zadnjih letih. Predvsem pa imamo zdaj boljši pregled nad vprašanji, s katerimi se bomo morali še dodatno ukvarjati. Glede na to, kaj se je dogajalo v zadnjem obdobju na mednarodni ravni, potrebujemo kot Evropska unija še bolj ambiciozno izvajanje te strategije, če se želimo soočiti z vsemi izzivi in spremembami. Ta strategija mora stremeti k temu, da se vzpostavi mednarodni red, ki temelji na pravičnosti. Tako bomo po svetu spodbujali svoje interese in tudi svoje vrednote, želimo bolj ravnotežen pristop k multilateralizmu. Pozdravljamo vse ukrepe, ki ste jih sprejeli, zato da bi izboljšali odnose z južnimi in vzhodnimi sosedi. Osredotočiti se moramo na sodelovanje s temi regijami, zlasti z regijo Zahodnega Balkana. Vzpostavitev miru in stabilnosti tam ne smemo imati kot nekaj samoumevnega. Zelo pomembno je, da tej regiji omogočimo vstop v Evropsko unijo, ker bo to prispevalo ne samo k varnosti in stabilnosti te regije, temveč celotne Evropske unije. Hvala. Hvala, grazie mi. Hvala lepa. Zdaj pa besedo predajam gospodu Picoli za minuto in pol. Thank you, Hvala, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Veliko smo dosegli v zadnjih letih, ampak izgradnja evropske obrambe je največji dosežek v zadnjih treh letih. Zato bi se vam rad na začetku zahvalil za pomembno opravljeno delo. Res je, da smo dosegli več v nekaj letih kot v zadnjih desetletjih kar dokazuje, da če smo politično enotni, če je politična volja, potem lahko dosežemo veliko. Res pa je, da mora evropska obramba postati bolj učinkovita. Čim bolje je treba izkoristiti svoje vire, bolje je treba zaščititi državljane. Okrepiti moramo vlogo Evropske unije na svetu. Zelo pomembno je tudi, da podpremo. Jedrski sporazum z Iranom. Zagotovo je v našem interesu, da storimo vse, da se ta sporazum ohrani. Tudi pri sporazumu s Prespej je Evropska unija odigrala izjemno pomembno vlogo. Upam, da bo svet spoštoval in se začel pogajati z Severno Makedonijo in Albanijo še letos. Ko pa gre za vlogo Evropske unije na svetu, se seveda ne moremo izogniti vprašanju večstranske ureditve. Storiti moramo več kot zgolj to, da povdarjamo pretekle rezultate. Storiti je treba korak naprej. Je pa res, da moramo za svoje politike nameniti tudi dovolj finančnih virov. Evropejci moramo postati ostati relevantni, ker smo verodostojna, mehka moč, smo največji humanitarni donator. Okrepiti je treba sodelovanje z zavezniki. Ohraniti je treba seveda ustrezne pogoje, zato da bo na številnih delih sveta možno zagotoviti mir in človekove pravice. Hvala lepa, zdaj pa gospod Aleksandrov Jordanov za minuto. Uvažajmi gospodin predsedatelj, uvažajmo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa Mogherini. Ruska federacija še naprej predstavlja grožnjo, ne zgolj za Bolgarijo in bolgarsko nacionalno varnost, temveč tudi za celotno Evropsko unijo okupiran Krim postaja pravzaprav neke vrste izhodiščna točka za izvajanje agresije. In ruska hibridna vojna je napovedana proti evropski enotnosti. Mejne regije so zelo pomembne za evropsko varnost, zato moramo okrepiti evropsko integracijo tudi na Zahodnem Balkanu. Resnično si želim, da bi Evropska unija sprejela zgolj članice NATO in to je pomembno sporočilo tudi za Srbijo. Mislim, da bi morala zavezništva imeti moč, da spreminjajo dane razmere. Predlagam pa, da bi ta globalna strategija povdarila povezavo med članstvom v NATO in vstopom v Evropsko unijo, ko gre za države Zahodnega Balkana. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega. Zdaj pa nas čaka postopek pritehnite pozornost predsedujočega. Štirje ste se javili k besedi, besedo boste dobili vsi. Najprej kolegica Nina Gil. Hvala lepa, gospod predsedujoči, visoka predstavnica. Pozdravljam to, kar ste podarili v tem tretjem poročilu o napredku. Potrebujemo večjo enotnost v Evropski uniji, ko gre za zonanje politično vprašanje. To je res bistvenega pomena. To je bistvenega pomena zato, ker bomo tako lahko zagotovili enakopraven položaj z drugimi svetovnimi silami. Ste pa izpostavili tudi številne druge izzive. Dejansko potrebujemo več sodelovanja na področju varnosti. Je pa res, da nas čaka kar veliko dela tudi na področju ščitenja multilateralizma. Spremeniti bo treba sistem mednarodnih organizacij, to je ključnega pomena. Zame pa je zelo pomembno predvsem to, da zagotovimo trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj mora biti del te strategije, ker je tudi to vprašanje povezano z varnostnim vprašanjem. Je pa to izjemno pomembno tudi z vidika globalne strategije. Namreč Evropska unija mora v tem mandatu nekoliko pogledati tudi čez planke Evropske unije. Ozreti se moramo v Kitajske, ki je resna grožnja multilateralizmu, deluje vedno bolj agresivno v Pacifiku, v Afriki in tudi drugot na svetovni ravni, kjer se ZDA umikajo iz teh mednarodnih organizacijskih struktur istočasno pa moramo Kanado, Avstralijo, Indijo, Japonsko veliko bolj vključiti v sodelovanje. Oni tudi zagovarjajo multilateralizem in branijo naše vrednote. Svoje vprašanje pa vam bom posredovala v pisni obliki. Kolegice in kolegi, prosim, da se držite časa za govor, sicer drugi ne bodo dobili besede, pa so za besedo prosili v okviru postopka. Pritinite pozornost predsedujočega. Zdaj pa kolega Horvic. Demokrati. Mi, britanski liberalci, verjamemo, da je Evropska unija najbolj pomemben mirovni projekt v evropski zgodovini, vendar to ne gre zgolj za evropski mir. Spodbujati moramo ne samo evropski mir, temveč moramo spodbujati mednarodno ureditev, ki temelji na pravu. Sodelovanje, zaupanje na globalni ravni je zelo pomembno. In ta svetovni red, ki temelji na pravilih, je danes bolj ogrožen kot kadarkoli prej, tudi zaradi vojaškega rožljanja tako Kitajske kot eh, Putinove Rusije. Predvsem pa se naš zaveznik ZDA obnaša vse bolj nepričakovano in eh, tudi pri sporazumu z Iranom, ki smo ga podpisali skupaj z drugimi globalnimi akterji, je to še kako vidno. Donald Trump spodkopava mir, pravzaprav spodbuja širjenje jedrskega orožja. Zato nikoli ni bilo tako pomembno, kot je danes za Evropsko unijo, da odigra pozitivno ulogo, da spodbuja dialog in spravo tam, kjer vlada konflikt na splošno, pa tudi odločno moramo braniti preomineni sporozum. Hvala. Onorevole. Kolega. Kolega Roland, bi vam rad zastavil vprašanje v v okviru modrega kartona. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Gospoda Horvo, da bi rad nekaj vprašal. Ali ste vi pripravljeni sklepati kompromise na tistem področju, kjer je NATO v zadnjih 70 letih eh, zagotavljal mir, ne samo v Evropi, temveč tudi drugod po svetu? Zakaj bi ogrožali to najpomembnejše čezatlantsko zavezništvo? I Nihče v Evropski uniji, zagotovo ne visoka predstavnica Mogherini, ne dvomi o učinkovitosti in o pomenu NATO. Želimo si, da bi imeli integriran odziv na grožnje v tem vse bolj nevarnem svetu. Zato potrebujemo strukturirano evropsko obramno sodelovanje, pa tudi sodelovanje v okviru NATO. Tisti, ki pod vprašaj postavlja NATO, pa je Donald Trump. Ta pa bolj podpira ideje vaše stranke, torej nacionalizem in populizem, bolj kot kdorkoli drug v parlamentu, po mojem mnenju. Najlepša hvala. Kolega Lopes Aguilar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Visoka predstavnica Evropski parlament je danes izglasoval Ursulo von der Leyen za novo predsednico komisije, kar pomeni, da se vaš mandat počasi izteka. Po poletju se vam bo iztekel, vaš, vas pa bo nadomestil izkušeni zunani minister Žodep Borel. Rad bi vam čestital za vašo predanost, za vsa prizadevanja, za dosežene rezultate in tudi za to, da ste se zoprstavili drugim. V Španiji pravimo, da pri strategijah strategiji ne pojasnjujemo, temveč jih izvajamo. In če obstaja področje, kjer mora Evropska unija začeti izvajati globalno strategijo, je to Afrika. Ko gre za okoljska vprašanja, ko gre za vprašanje človekovih pravic, ko gre za demografsko vprašanje in tudi za migracijska vprašanja. Potrebujemo Evropsko unijo, ki bo delovala bolj aktivno tudi v smeri Afrike. Če Evropska unija ne bi obstajala, bi jo morali na novo iznajti. In Evropska unija mora imeti bolj pomembno ulogo tudi v Afriki. Evropski uniji moramo ponuditi priložnost, da postane globalno bolj relevantna. Hvala lepa, zdaj pa gospod. Um, gospod predsedujoči, naj nekaj razjasni. Prej so desničarski nacionalisti navedli kar nekaj čistih neumnosti. Švedska kolegica je prej navedla cel kup neumnosti. Sama sem se z uradniki v Keniji tudi že srečala in oni so mi povedali, da evropska sredstva preprečujejo Al-Shabaab in ekstremistom, da bi prečkali mejo Somalijo. Se pravi, preprečujemo jim, da pridejo v Evropo. In vesela sem, da skupaj plačujemo tudi del plač lokalnim mejnim uradnikom. Namreč nekateri so bili v tej državi tudi zgroženi zaradi brexita, ker spodkopava nacionalno in globalno varnost. Podpornik brexita Nathan Gill pravi, da zagovarja britanske vojaške sile. Veterani za evropske Evropsko unijo so potrdili to, kar zdaj navajam sama. Namreč naši vojaki so sodelovali tudi z evropskimi vojaki drugot. Želijo si, da bi Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji za voljo svetovnega miru in sama bi se jim za to rada zahvalila in jim čestitala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Wallace za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zadnjih 18 letih je ameriški režim skupaj z zahodnimi silami povzročil veliko uničenje posod po svetu, v Iraku, v Siriji, v Afganistanu, v Libiji, Palestini, Jemnu. Mislim, da ni nobenega upravičila za njihova dejanja. Evropa pa je bila nažalost prevečkrat tiho, strah jo je bilo, ni obsodila američanov nobenega veljavnega argumenta ni, zakaj te vojne sploh obstajajo. Zdaj pa se ponovno pojavlja vse več agresije zopr Iran. Naložili so tudi sankcije Iranu in to je najhujša oblika vojaškega ukrepanja v današnjem času. Želite, da bi Izraelci in Saudici američane potisnili v vojno z Iranom. Odpravite sankcije, pritegnite ponovno Iran v okvir mednarodne skupnosti. Iran si želi mir, ne pa vojne. Najlepša hvala. S tem smo zaključili s postopkom pritegnite pozornost predsedujočega. Besedo predajam visoke predstavnici gospe Mogherini, da se odzove. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila vsem tistim, ki ste pohvalili ne samo globalno strategijo, ki sem jo predstavila in ki smo jo skupaj oblikovali z vami pred tremi leti, temveč tudi za vse delo, ki smo ga upravili v zadnjem mandatu na področju izvajanja te strategije. Hvala lepa tudi vsem tistim, ki ste povdarili, kako pomembno je, da ohranimo, da okrepimo delo, ki smo ga upravili in da smo seveda tudi dosledni, ko gre za sprejemanje odločitev. Naj začnem z verjetno najbolj nujno nalogo, ki jo moramo opraviti, če želimo biti dosledni. Potrebujemo zanesljivo, verodostojno vlogo na globalni ravni kot Evropska unija. Nekateri ste tudi omenili, da je treba zagotoviti finančna sredstva za prednostne naloge. Ena od prvih odgovornosti tega novega parlamenta pa bo seveda večletni finančni okvir. Naj omenim par številk. Predlog, ki smo ga podali za naslednji večletni finančni okvir kot komisija, je, da bi sredstva za zunanje delovanje Evropske unije povečali za plus minus 30 odstotkov. Mislim, da je to potrebno, zlasti v teh negotovih časih, ki vladajo na svetovni ravni. Partneri se ozirajo k Evropi, v Evropi išče verodostojnega, predvidljivega partnerja partnerja, s katerim lahko sodelujejo, partnerja, ki vedno vlaga v mir, demokracijo, človekove pravice in sodelovanje. Ampak to vsake toliko terja od nas tudi, da zagotovimo ustrezna sredstva, da lahko ohranjamo delo, ki ga upravljamo po svetu. Upam torej, da boste delali v tej smeri v naslednjih mesecih, še posebej ko gre za predlog, ki smo ga predstavili. Namreč za 23 odstotkov smo okrepili sredstva za Afriko, to se mi zdi izjemno pomembno. Povečali smo obseg dela z Afriko, ne samo, ko gre za humanitarno pomoč, ko gre za razvoj, temveč tudi, ko gre za partnerstva, politična partnerstva, ko gre za mir, varnost to je treba še veliko bolj postaviti v središče dela, ki ga bomo upravljali v prihodnje. 25 odstotkov teh sredstev pa namenjamo podnebnim spremembam, tako piše v našem predlogu. Upam, da boste tudi to lahko podprli in da boste to tudi ohranili v mislih, ko se boste pogovarjali o naslednjem večletnem finančnem okviru. Ne bom razpravljala o razmerah v Iranu, kaj te čaka nas ločena razprava s tem v zvezi danes večer. Če ste pripravljeni preživeti današnji večer v polkrožni dvorani. Pogovarjali se bomo namreč o varnostni situaciji v Perzijskem zalivu. Lahko pa že zdaj povem, kako pomembno je za vse nas skupaj, da najdemo način, kako ohraniti jedrski sporazum z Iranom, kako se izogniti eskalaciji. Mislim, da bi morali stvari umiriti v območju zaliva. To je bistvenega pomena tudi z vidika varnosti za Evropsko unijo kot sem že omenila, podnebne spremembe, podnebno ukrepanje, diplomacija so pomembni. Naša prednostna naloga, kot smo jasno predelili v delovnem programu, je tudi kibernetska varnost. Kibernetska varnost ne zadeva zgolj vojaškega področja, temveč širša področja. Tega se dobro zavedamo in tudi na tem področju nas čaka kar nekaj ukrepov, ki smo jih predlagali v strategiji, v poročilu o strategiji in tudi v pregledu strategije. Mislim, da smo dobro postavili temelje in bomo stvari uspešno izvajali v prihodnje. Še par drugih točk bi rada omenila, tri najprej. Nekateri ste omenili potrebo potem, da bi zagotovili verodostojno širitveno politiko. Osebno menim, ta komisija meni, da je verodostojna perspektiva za integracijo Zahodnega Balkana zelo pomembna. Beseda širitev ni primerna beseda. Če si pogledate geografijo, boste videli, da so države Zahodnega Balkana, države, ki so sosede Evropske unije, potrebujemo jih tudi z vidika sprave v uniji in v regiji resnično se mi zdi, da bi morali sprožiti pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo. Nastopil je pravi trenutek in upam, da bo svet sprejel v naslednjih mesecih tudi ustrezno odločitev s tem v zvezi, da ne bo čakal več let. To je pomembno tudi z vedika naše lastne varnosti, stabilnosti in blagostanja. Naj dodam tudi to, da se mi zdi, da obstaja še kar nekaj manevrskega prostora, ko gre za migracijska vprašanja. V zadnjem zakonodajnem mandatu smo o tem večkrat govorili, nekateri ste že omenili dobro delo, ki se opravlja v okviru operacije Sofija. Ko pa gre za zunanjo razsežnost migracijske politike, tudi tu smo pravili veliko dobrega dela. Ko sem prišla pred petimi leti, se spomnim, da migracije niso bile del zunanjega delovanja Evropske unije, bile so zgolj del notranje politike Evropske unije. Smo pa v zadnjih petih letih vzpostavili dobra partnerstva z državami izvora in tranzicijskimi državami. Imamo 26 podpisanih sporazumov o vračanju, sodelujemo z IOM, UNHCR-om in drugimi agencijami Združenih narodov. Istočasno pa smo sklenili dobre sporazume tudi z državami, ki so del teh migracijskih poti. Žal v operaciji Sofija. Nismo bili stotodstotno uspešni, sicer smo na začetku aretirali kar nekaj trgovcev z ljudmi, jim zaplenili plovila, eh, uvedli smo embargo proti orožju v Libiji ampak potem so se nažalost v svetu odločili, da bodo oduzeli sredstva za ladijske operacije v sredozemlju. Brez tega naši ukrepi niso dovolj verodostojni, tako da upam, da bo v prihodnjih tednih in mesecih tu prišlo do kakšnega napredka, da bomo lahko prisotni na morju v trenutku, ko je to najbolj potrebno, tako z vidika varnosti v Libiji, pa tudi z vidika zagotavljanja učinkovitega boja proti mrežam trgovcev z ljudmi, ki delujejo na območju sredozemlja. Na koncu pa bi rada omenila še vaše kritične pripombe oziroma pomisleke in skrbi, ki jih imate. Namreč pravite, da vas je strah, da bi evropska varnost in zunanja politika postali preveč militarizirani. Naj bom jasna, Evropska unija nikoli, nikoli, nikoli, nikoli ni agresivna, ko gre za zagotavljanje varnosti. Rekli ste, da je ta mirovni projekt v Evropski uniji največji dosežek v nedavni zgodovini. S tem smo lahko preprečili številne krize in konflikte na podlagi teh izkušenj, lahko pomagamo tudi svojim partnerjem, jih spremljamo, ko si skušajo zgotoviti demokracijo, mir in spoštovanje človekovih pravic. Vsakodnevno vidim, kaj evropske vojaške, policijske in druge sile, moški in ženske, pa tudi civilne sile vse opravijo v okviru operacij. Podpiramo demokratične institucije v partnerskih državah, zato da bi lahko spostavili institucije, ki se okvarjajo z varnostnimi in obramnimi vprašanji, pa naj se gre za vojsko, varnostne sile, civilne akterje. Spodbujamo tudi mirovne misije Združenih narodov, Skušamo spostaviti institucije, ki bodo učinkovito delovali na področju varnosti in obrambe, čeprav se tega lotevamo v težavnih okoliščinah. Prejšnji teden sem obiskala tudi Mali, Niger, Centralno Afriško republiko, tam imamo svoje misije. Če ne bi bilo evropskih uniformiranih moških in žensk, bi se te države soočale verjetno še z veliko slabšimi pogoji, ko gre za varnost. Delo, ki ga upravljamo, ni nikoli vezano na to, da kogarkoli ubijemo, nikoli nismo agresivni v konfliktu. Nekateri ste omenili strateško avtonomijo, to je tisto, kar skušamo bolj obveljavljati. Želimo si avtonomno igrati vlogo tistega, ki gradi mir. Mir pa svet potrebuje. Upam, da nam bo to služilo kot kompas, ki nas bo vodil v teh težavnih časih. Zelo verjetno boste v naslednjih petih letih sami bili soočeni s takšnimi situacijami, upam sicer, da ne, ampak eh, upam, da boste sodelovali z drugimi institucijami in če bolje izkoristili sredstva, ki jih imate na voljo. Hvala. Grazie. Najlepša hvala. Razprava je s tem zaključena. Na dnevnem redu pa imamo zdaj izjavo visoke predstavnice. Evropske unije v zvezi z razmerami v Venezueli. Besedo predajam ponovno kolegici Mogherini. Uh, of... Najlepša hvala. Prebivalci Venezuele se srečujejo z zelo dramatičnimi razmerami. Humanitarna situacija je slaba in se slabša vsak dan. 7 milijonov ljudi potrebuje nujno pomoč, 3,7 milijona ljudi je podhranjenih v skladu z podatki UNHCR. 4 milijone ljudi v Venezueli je že zapustilo to državo v zadnjih štirih letih, napovedi pa kažejo, da se bo to število še povečalo. Regionalni učinek te krize je ogromen in vpliva na stabilnost celotne regije. Politično gledano je vlada v Venezueli aretirala različne poslance njihovega parlamenta in eh, jih pridržala. Vojaški kapetan Rafaela Costa Arevalo je bil tudi aretiran in umrl v zaporu. To nas je vse pretreslo. Prav zato zahtevamo neodvisno preiskavo, s katero bodo odgovorni za njegovo smrt privedeni pred sodišče. Poročilo eh, Michel Bachelet, predstavnika za človekove pravice na Združenih narodih, je potrdilo to, da se v Venezueli resno in pogosto kršijo človekove pravice. Spoštovati moramo to poročilo in resno vzeti priporočila v poročilu. V imenu vseh 28 držav članic sem povedala, da bomo podprli komisarja Združenih narodov za človekove pravice in da želimo zagotoviti, da se zaščitijo človekove pravice vseh prebivalcev Venezuele. Poleg tega začenjamo z delom, da bi pripravili usmerjene ukrepe zopr tiste osebe, tiste osebe v vladi Venezuele, ki so krivi za te kršitve človekovih pravic in mučenje. To moramo preprečiti in v zadnjih tednih so se stvari na diplomatični fronti malce premaknile. Namreč prejšnji teden so se nadaljevali pogovori na Barbadosu. Pot do demokratične tranzicije je seveda polna različnih ovir, ampak sedaj prvič v zadnjih mesecih ali celo letih vidimo priložnost za korak v pravo smer. Korak proti mirni in demokratični tranziciji, kjer bodo vzpostavljene tudi demokratične in proste volitve. Ponosna sem na ključno vlogo Evropske unije pri omogočanju diplomacije v tem postopku. Namreč pogosto se zdi, da je edina možnost nasilje. To pa je zelo tvegano ne samo za Venezuelo, ampak tudi za celotno regijo. Mi pa smo vedno ustrajali pri tem, da vojaška rešitev ni mogoča pri nobeni krizi, niti tej. Kakršnokoli rešitev, ki jo bodo našli, mora biti tako mirovna rešitev, kot tudi demokratična. In zato smo v začetku letošnjega leta vzpostavili skupino, kjer so sodelovali štiri južnoameriške države. Prejšnji teden pa se je odločila še ena država, da se bo pridružila tej kontaktni skupini. Nikoli nismo nameravali, da bi ta kontaktna skupina posredovala v mirovnih pogovorjih mirovne pogovore seveda ne more vzpostaviti skupina. Vedeli pa smo tudi to, da pogoji za posredovanje še niso bili pripravljeni, takrat, ko se je vzpostavila ta kontaktna skupina. Skupina se torej ni vzpostavila za namenom medijacije, to je bilo jasno od začetka. Cilj te skupine je bil vedno to, da bi ustvarili dobre pogoje, zato da se lahko kasneje sproži posredovanje, ki bo kredibilno in bo doseglo svoje rezultate. V trenutku, ko se je zdelo skoraj neizbežno, da bo prišlo do povečanega nasilja, smo naredili napredek. Rad bi, rada bi se zahvalila ministrom za zunanje zadeve južnoameriških držav, držav članic Evropske unije in tudi ekipam, ki so skoraj dan in noč veliko truda vlagale v ta postopek. In sedaj smo ustvarili ta prostor, znotraj katerega lahko dosežemo mirno in demokratično rešitev. Vloga kontaktne skupine je sedaj priznana tako v Venezueli, v celotni regiji, kot tudi na mednarodnem področju. Sama sem se osebno pogovarjala z mednarodnimi akterji, z ZDA, Rusijo, Kitajsko, z skupino iz Lime, Vatikanom in tako naprej. Predstavniki kontaktne skupine so se na obisku Karakasa sestali z vsemi pomembnimi akterji. Kolega je bil pred dnevi v Karakasu in se je um, pogovarjal z Nikolasom Maduro, z predstavniki Združenih narodov, predstavniki strank, civilno družbo in predstavniki katu, um, katoliške crkve. Ta dialog je bil pomemben zato, da se je odprl prostor za politično rešitev. Seveda pa ni samo umevno, da se bo ta dialog izkoristil za to, da pride do politične rešitve, ampak uspelo nam je vsaj preprečiti to, da bi se nadaljevalo nasilje. Pripravljeni so na to, da se ponudi priložnost mirni rešitvi kontaktna skupina je imela sestanek v Kostariki, zato da bi okrepili naše politično delo in da bi razširili naše kontakte z mednarodnimi akterji. Začel se je zelo krhek mednarodni postopek, ampak prav zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, zato da bi podprli te pogovore na Barbadosu. Mirovna in demokratična rešitev mora priti iz Venezuele. Nihče jim je ne sme usiliti od zunaj mi pa lahko pomagamo pri nadaljevanju tega postopka in mislim, da smo to v zadnjih mesecih tudi počeli. Čisto jasno je, da država potrebuje nove predsedniške volitve z svobodnim odločanjem in z um, večjimi kandidaturami. Spostaviti se mora tudi spoštovanje do pristojnosti njihovega parlamenta in neodvisnosti vseh poslancev. Možnost za kredibilen postopek je nastala na podlagi naših pogovorov v zadnjih mesecih. Ključne državne inštitucije, kot je naprimer ustavno sodišče, morajo, držati, morajo delovati v imenu in v dobrobit vseh državljanov in to neodvisno. Seveda pa bomo morali vzpostaviti tudi nacionalno volilno komisijo. Vsi državljani morajo imeti pravico, da sodelujejo na volitvah in tukaj ne sme biti nekih naključnih omejitev. Posodobiti je potrebno tudi um, volilni, volilni register, volilne liste, tako da bodo tja, do tja vključeni tudi mladi. Zunanji opazovalci pa morajo ob, um, opazovati celotni volilni postopek, ne samo dan volitev. Mednarodna kontaktna skupina je pripravljena pomagati pri tem postopku, če bodo seveda različne strani prosile za našo pomoč in podporo. Gre za izjemno občutljivi trenutek na poti, ki bi lahko vodila do mirovne in demokratične rešitve. V tem trenutku moramo storiti vse, kar lahko, da okrepimo ta krhki postopek in pomagamo, da se izpolnijo želje državljanov Venezuele. Seveda pa moramo ustrajati pri tem, da izvajamo določen pritisk na venezuelske oblasti. Namreč eh, to, da nadaljujejo z ustaljenimi načini, ne more, se ne more nadaljevati. To namreč ni dovolj ne za mednarodno skupnost, ne za njihove državljane. Evropska unija je spomnila na to, da če ne bo konkretnih rezultatov iz trenutnih pogajanj, bo Evropska unija razširila naše ciljno usmerjene ukrepe. Istočasno smo še enkrat pojasnili in spet navajam, da bodo ti ukrepi lahko tudi prekinjeni v primeru, da se stori neke konkretne uh, ukrepe in da se doseže napredek glede vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic v Venezueli. Kon nadaljevali bomo naše sodelovanje s kontaktno skupino in združenimi narodi, zato da ne bi bilo nobenih omejitev glede demokratičnih postopkov. Pozdravljamo napredek, ki je bil dosežen, za katerega smo se v zadnjih mesecih tudi zauzemali, vključno s tem, da, je, da so Združenih narodi imenovali humanitarnega koordinatorja za to državo. Evropska unija je eden izmed največjih donatorjev humanitarne pomoči v Venezueli in tudi v drugih državah v regiji. Politično in finančno še naprej podpiramo vse politične in eh, humanitarne pobude eh, v tej regiji, vključno z postopkom izkita, to se bo nadaljevalo. Kot rečeno, nadaljevati moramo z našo humanitarno podporo in pomočjo. Seveda pa moramo ohraniti tudi našo odgovornost, da spremljamo ta postopek, zato da se najde demokratična in mirna pot iz te krize. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa so na vrsti govorniki v imenu političnih skupin. Začenjamo s kolegom Rahelom iz skupine ELS. Za minuto in pol izvolite. Grazie, presidente, signora alta representante. Eu considero fundamental que no primeiro momento desta. Najlepša hvala. Izjemno pomembno je, da na začetku našega obdobja eh, parlamentarnega dela zauzamemo jasno stališče glede humanitarne krize v Venezueli. Naš parlament mora sistematično obsoditi vsako kršenje človekovih pravic, še posebej politične umore, mučenja, in pregon političnih nasprotnikov režima. Obsoditi moramo tudi napade na venezuelski parlament, kjer eh, grozijo posameznim poslancem. Prepoznati moramo legitimne predstavnike venezuelskega naroda in uh, poslance v venezuelskem parlamentu. Seveda pa moramo omogočiti tudi humanitarne koridorje za humanitarno podporo, za dostavo hrane in tako naprej. Čim prej je potrebno odpraviti to humanitarno krizo. Vidimo namreč, da veliko venezuelskih beguncev pride v Španijo in druge države. Podpreti moramo mirovni postopek, spodbujati dialog, ki ga trenutno vodi Norveška, namreč na tak način se lahko spostavijo nove demokratične volitve v Venezueli, tako da bomo zagotovili sovereno voljo venezuelskega naroda. Hvala lepa, zdaj pa v imenu skupine SD kolega Javi Lopez za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi visoki predstavnici. Strinjamo se z analizo, ki jo je podala visoka predstavnica Evropske unije v zvezi z Venezuelo. Vendar je zelo pomembno, da že na samem začetku novega mandata potrdimo podporo venezuelskim prebivalcem. Potrebujemo mirno rešitev, ki bo privedla do pravičnih demokratičnih volitev, pomembno je, da jih prizna potem tudi mednarodna skupnost. Seveda imamo tudi pozitivna pričakovanja. Zdaj se so sestali na Barbadosu, kjer se pogajajo. Zelo pomembno je, da spremljamo, kaj se dogaja v Venezueli. Venezuelski državljani že zelo dolgo trpijo, tudi Združeni narodi so skupaj z Mišel Bašele jasno izpostavili, da je treba prekiniti z kaznovanjem, s kršenjem človekovih pravic, z mučenjem, z dopuščanjem nekaznovanja vseh teh, ki to počnejo. Mislim, da moramo zdaj osvetliti pot, ki vodi ven iz te krize. Zelo pomembno je, da podpremo venezuelske prebivalce. Mislim, da bi morali jasno povdariti, da smo do te točke, kjer smo v tem trenutku prišli zgolj zahvaljujoč delu Evropske unije. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu skupine Renew, gospa podpredsednica Šarancova. Presidente, signora alta representante, mañana es el día. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. Jutri slavimo mednarodni dan boja proti nekaznovanju. Evropski parlament pa posreduje jasno sporočilo in sicer, da ne bomo dopustili, da bi v Venezueli kršili človekove pravice. Nastopil je trenutek, da ko mora Evropska unija zauzeti veliko bolj jasno in odločno stališče v boju proti diktaturi, začeti bi morali izvajati sankcije, med drugimi tudi sankcije, ki bi jih naložili nacionalnim naftnim družbam. Nekateri pravijo, da se je Maduro pripravljen pogajati, vendar se sprašujem, kako se lahko nekdo po eni strani pogaja, po drugi strani pa istočasno zapira ljudi, muči jih, ubija jih, gre. to počne vsem tistim, ki so proti režimu. Kako lahko trdi, da se strinja z dialogom, istočasno pa preganja vse tiste, s katerimi naj bi se domnevno pogajal. Nikar se ne slepimo, Maduro še naprej uporablja iste stare trike namreč želi zgolj pridobiti čas in se pretvarja, da se je pripravljen pogajati. Mislim, da bi morali zahtevati od Madura, da se resno zaveže k dialogu in da se ta kriza razreši na miren način. Hvala lepa. Najlepša hvala.